Te akte boste našli v zapisniku današnjega zasedanja. Sedaj pa prehajamo k dnevnemu redu. Kolega Pitela, vrnili, eh, javili ste se k besedi v zvezi z dnevnim redom. V prihodnih mesecih bomo odločali o postopku, ki se nanaša na dodelitev eh, tržnega statusa eh, Kitajski. 30. maja se bo sestal eh, svet eh, ministrov za trgovino, potem bo eh, sledilo zasedanje G7 na japonskem in potrebno bo sprejeti pomembne smernice. Mi moramo tudi predstaviti naše stališče in to na vsak način. Poudariti moramo, da se je potrebno izogniti odločitvam, ki bi lahko ogrozile evropska podjetja. Zato zahtevamo, da na dnevni red uvrstimo razpravo in sicer razpravo z resolucijo na temo Kitajske kot tržnega gospodarstva. Evropski parlament ne more molčati v tem primeru, kajti to bi lahko grozilo na tisoče podjetij in na sto tisoče delovnih mest. kdo želi spregovoriti v prid tega predloga gospod boreli eh, ja najlepša hvala hvala lepa za ta predlog mi smo Eh, vsekakor eh, za to razpravo predstavili smo eh, isti predlog in naši argumenti so potem povsem v skladu z argumenti, ki jih je navedel že gospod Pitela. Upam, da bodo druge skupine ta naš predlog podprle. Ali želi kdo nasprotovati temu predlogu? Izvolite. Gospod Kaspari. Spoštovani gospod predsednik. V Evropi. Več sto tisoč oseb skrbi, ali bodo obdržale svoje delovno mesto. In zaradi tega je eh, Kitajska tudi tako pomembna. Tukaj ne gre za populistične predloge, ampak gre za prihodnost teh ljudi, ki se bojijo za svoje delovno mesto. V preteklem tednu eh, je potekal javni posvet Evropske komisije eh, v odboru eh, Envi. Evropska komisija pripravlja tudi presojo vpliva in potem bo predstavila tudi svoje, svojo analizo. In na osnovi te analize bo Evropski parlament odločal. Ta tema je izjemno čustvena, hkrati pa tudi izjemno pomembna tema. Zato tukaj ne gre za naslove v časopisih, ampak za prihodnost naših državljanov in zato moramo biti enotni. Ne potrebujemo časopisnih naslovov, ampak eh, potrebujemo konkretne odločitve, potrebujemo enotnost v pogajanjih z kitajskimi partnerji in zato vas prosim, da umaknete ta predlog, da si prizadevate za skupno rešitev, pomislite na eh, številne eh, delojemalce v Evropi. Zelo vam bi vam bil hvaležen, če ta predlog umaknete. Najlepša hvala. Kolega Lamberts. Gospod predsednik, rad bi predlagal kompromis. Mislim, da je to zelo pomembna tema in to ni samo čustvena tema, je tudi politično-industrijska tema, je politično-gospodarska tema. In eh, če eh, ta parlament želi, da bi ga poslušali, mora predstaviti svoje mnenje pred komisijo in ne potem, ko bo predlog komisije že predstavljen in zaradi tega eh, sta skupini socialistov in demokratov in pa EFDD eh, e predlagali, da eh, to temo obravnavamo. Lahko pa to storimo na plenarnem zasedanju maja, takrat še ne bo prepasno. Mogoče bi lahko to prerazpravo v tem času pripravili, pripravili resolucijo in potem razpravljali maja. Hvala lepa, gospod Lambert. Kolega Pitela. želim povedati, da se strinjam s predlogom kolega Lamberca. Glasovanje o resoluciji mora potekati pred eh, odločitvijo komisije. Ne želimo si naslovnic v časopisih, ne želimo propagande, želimo rešiti probleme. Probleme pa lahko rešimo le, če eh, tudi parlament predstavi svoje stališče, ne pa če preprosto moči. Boreli. Kolega Boreli. Ja, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi mi se strinjamo z predlogom zelenih in razlogi so isti eh, kot razlogi kolega Pitele. Hvala lepa. Äh, glede na kompromisni predlog bi eh, rad prosil da pri naslednji konferenci predsednikov razpravljamo o tej eh, temi eh, imeli bomo sejo konference predsednikov pred naslednjim plenarnim zasedanjem in mogoče bi lahko tam razpravljali o tem ta fazo imamo. Tako, zdaj pa unesimo malo reda v to razpravo. Kolega Pitela, želeli ste razpravo danes in resolucijo maja. Takšen je bil vaš prvotni predlog. No, razpravo lahko imamo tudi v Strasburgu ni treba, da bi ravno danes razpravljamo o tem. Potrebno pa je glasovati v Strasburgu o resoluciji. Gospod Pitela, zanimivo, to sem tudi sam ravno kar povedal. No, še enkrat bom ponovil. Razprava danes in resolucija pri majskem zasedanju v Strasburgu. To je bil vaš predlog. Umerite se, no, prosim, to je predlog kolega Pitele. Dobro. Kolega Lamberts, vi ste podali alternativen predlog in sicer, da bi tako razpravo, kakor tudi resolucijo obravnavali v Strasburgu. Kolega Boreli, se je pridružil eh, predlogom eh, socialistov in demokratov in pa zelenih. To je nekoliko zapleteno, kajti gre za dva različna predloga, torej moramo poskrbeti za malce reda v tej razpravi. Korega Pitela, poslušajte me, prosim. Ali lahko še enkrat predstavite svoj predlog, potem lahko o tem glasujemo. Izvolite. Jaz se strinjam s tem, da imamo razpravo z sprejetjem resolucije v Strasburgu. Ja, no, o tem pa danes ne moremo glasovati, kajti eh, to je v pristojnosti konference predsednikov. Mi je zelo žal. Zelo mi je žal, ampak ne morem danes odločati o e, dnevnem redu zasedanja v Strasburgu. To je v pristojnosti konference predsednikov. Eh, lahko seveda izrazite svoje želje tukaj, ampak eh, o tem danes ne moremo odločati. No, sedaj pa razmislite. Allora, presidente, se così eh, avviamo. Gospod predsednik, eh, Če je tako, potem pa imejmo vsaj razpravo danes, pa bomo resolucijo obravnavali v Strasburgu. Okay. Hey, Dobro, kolege, to nima nobenega smisla. Drage kolegice in kolege, vse imamo poslovnik. In poslovnik imamo zaradi tega, ker nas je 750 in 8 poslanskih skupin imamo in ne moremo delovati po nekakšnem načelu na ključje. Zato o dnevnem redu strasburškega zasedanja ne moremo odločati z glasovanjem danes. Tega poslovnik enostavno ne predvideva. Torej, če se strinjate, da o tem razpravljamo v Strasburgu, potem bom to kot priporočilo predstavil konferenci predsednikov in tam bomo o tem glasovali. Sedaj vam torej predlagam, da parlament konferenci predsednikov priporoči, da v Strasburgu na dnevni red uvrsti temo Kitajske kot tržnega gospodarstva z resolucijo. Kdo je za to? Dvignite roke. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? To je soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Takole. Sedaj pa. Še k eni zahtevi skupine socialistov in demokratov. Kolega Pitela, prosili ste za izjavo sveta in komisije glede na nedavne dogodke na Polskem in. Eh, pa vpliv teh dogodkov na uh, temeljne človekove pravice. Kdo uh, dobi besedo? Kolega Gerejra. Hvala, gospod predsednik. Na zadnjem plenarnem zasedanju smo sprejeli resolucijo z veliko večino. In v tem parlamentu smo izrazili skrb zaradi eh, paralize ustavnega sodišča, kajti to pod vprašaj postavlja blaginjo, vladavino prava in demokracijo. In predlagali smo, da se eh, izpolnijo priporočila Beneške komisije. Prav tako smo tudi predlagali, naj komisija nadaljuje strukturiran dialog s polsko vlado. Smo se pa osredotočili predvsem na ustavne zadeve, obstajajo pa še druge teme, ki nas skrbijo. Naprimer, eh, vprašanja povezana z mediji, še posebej tista, ki zadevajo možno novo uredbo o splavu. To je povezano s pravicami žensk in pa s reproduktivnim zdravjem. Moja skupina želi, da danes razpravljamo o tej temi z resolucijo in da to uvrstimo na dnevni red takoj za točko Pirinski. Da bo torej to druga točka na današnjem dnevnem redu. Hvala. ali želi kdo govoriti v prid tega predloga v prid temu predlogu e najlepša hvala gospod predsednik evropska unija mora resno jemati svoja načela torej spoštovanje demokracije in človekovih pravic ter temeljnih pravic in to vključuje tudi pravice žensk in evropska unija mora jasno pokazati da se za te pravice zauzema povsod in sicer z besedami in dejanji, kajti pravice žensk eh, povsod po svetu eh, so pogosto eh, žrtev, žrtev kršitev. Torej, tudi tu je temeljna pravica, da se ženska lahko odloči, ali bo imela otroka ali ne. In zato to pobudo podpiramo. Ali kdo nasprotuje temu predlogu?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 spremeniti zakona, kar zadeva splav oziroma prekinitev nosečnosti. To smo že večkrat povdarili, zato ne vem, zakaj so se sploh eh, pojavila ta ugibanja. Na polskem imamo tudi razpravo na to temo in s tem se ukvarja polska družba. Torej, državljani eh, Polske eh, bodo o tem odločali. Vi pa želite, da eh, enostavno umoknejo. To se nam zdi arogantno in poleg tega povsem neutemeljeno. Se vendar lahko razpravljamo. Liebe kolegin, liebe kolegičk. Drage kolegice in kolegi. No, ne morem dopustiti razprave. Eh, danes eh, je dogajanje izjemno živahno, ampak vseeno se moram držati poslovnika. Sedaj želite spet kompromisni predlog. Nekoliko eh, se tega že bojim, kajti s tem bomo zašli v eh, velike težave. Kolegica Infekt. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratka bom. Moja politična skupina podpira načelo, da imamo razpravo in resolucijo o teh vprašanjih. To, da ne vidimo razloga, zato, da bi to imeli na tem zasedanju, kajti zadeva se ne modi tako. Torej predlagamo, da bi to storili maja ali junija najkasneje. Poleg tega bi kolego Legotskega tudi rekla, da bi bilo dobro sodelovati s eh, civilno družbo, ehm, torej z njo ne razpravljajo polski eh, poslanci. Hvala lepa. Gospod Gonzales Pons. No, uh... Sam sem se pogovarjal s premijejko Polske, sprejeli smo resolucijo z veliko večino v parlamentu v Štrasburu in v tej resoluciji smo rekli, da eh, nam bo komisija sporočila vse novice na tem področju, pa nam ni ničesar sporočila. Eh, poleg tega se bo Beneška komisija sestala junija in pravzaprav nimamo nobene nove teme, o kateri bi lahko razpravljali. Eh, govori se, da Poljska predstavlja problem za Evropsko unijo. Pravite tudi, da bomo govorili o novih zadevah, pa niti ne o dejanski zakonodaji, ampak samo o razpravi, ki poteka na to temo. Poleg tega je politika, na katero se navezuje skupina socialistov, notranja politika Poljske in parlament se v to ne sme vtikati. Poleg tega tudi parlament ne sme pogojevati nacionalne razprave. Mi smo Evropski parlament, ne pa Poljski parlament, žal mi je. Guerrero. Gospod Guerrero. González. Gospodu Gonzalesu Poncu želim povedati naslednje. Res nismo polski parlament, smo pa Evropski parlament. In ker smo Evropski parlament, lahko razpravljamo o temah, ki zadevajo evropske državljane. Ne predlagamo tega, da bi zamenjali polsko vlado. Eh, želimo si samo razprave o temah, ki eh, so v trenutskem političnem prizorišču. Eh, zanimiv pa se mi zdi predlog Sofintveld in skupine Alde. Mi bi sprejeli ta predlog, torej, da lahko maja razpravljamo o tej temi, najkasneje pa junija. In kot je predsednik rekel prej, bomo predlagali, da konferenca predsednikov Eh, to temo uvrsti na eno od naslednjih plenarnih zasedanj. To pomeni, da sedaj ta predlog umikate in da bomo počakali na predlog konference predsednikov. Torej, glasovanje ni potrebno. Tako. Kam pa sedaj vsi odhajate? Se še nismo zaključili. Dobro, ok. Torej, eh, predlagam eh, sledečo spremembo. V četrte, kar se tiče glasovanja, eh, dodali bomo dve točki. Poročilo Le Breton o tem, da bi umaknili imuniteto gospoda Pješe. In pa imamo tukaj še predlog odbora za zaposlovanje. In sicer gre tukaj za odbor za ekonomske socialne zadeve eh, kot odgovor na sporočila Evropske komisije. Ali eh, ima kdo kaj proti? Ne. Dobro, potem je sedaj dnevni red sprejet. Jetzt hat eh, sich zur Geschäftsordnung gemeldet Herr Kollege Castaldo. Kolega Castaldo bi rad povedal nekaj v zvezi, v zvezi z poslovnikom. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sklicujem se na e, člen 22 e, in e, pa na člen 121 in rad bi vas spomnil na obvezo predsednika, da spoštuje pristojnosti naše parlamentarne skupščine in sicer v vseh okoliščinah. Včeraj smo razpravljali o sporazumu med Evropsko unijo in Turčijo. O tem smo le razpravljali. In sicer zaradi tega, ker mora parlament prevzeti svojo politično odgovornost in predstaviti svoje stališče. Tukaj gre za politične zaveze Evropskega parlamenta. Torej gre za mednarodni sporazum in ta mednarodni sporazum mora biti postati eh, predmet eh, odobritve v Evropskem parlamentu. Torej je naše glasovanje eh, ne le zaželjeno, ampak celo obvezno. Torej vas prosim, da zahtevamo razveljavitev tega sporazuma na Evropskem sodišču, kajti mi zastopamo 500 milijonov evropskih državljanov in naša stališča morate spoštovati. beschäftigen. Oder die Herr Castaldo, vielen Dank. Wir nehmen Ihre. Gospod Castaldo, hvala lepa. Eh, to bomo unesli v zapisnik. Izhajam iz tega, da se bo pravni odbor in pa konferenca predsednikov, da se boste eh, ukvarjala za vašo pripombo. Ima še kdo kakšno pripombo v zvezi s poslovnikom? Ne. Potem pa bomo začeli sa prvo točko dnevnega reda, to je poročila kolega Pirinskega o Evropske investicijski banki oziroma o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leta 2014. Pozdravljam predsednika EIB Wernerja Hojarja in pa njegove sodelavce. Lepo eh, vas pozdravljam, gospod predsednik in pa spoštovane gospe in gospodje. Najprej pa dobi besedo gospod poročevalec Pirinski. Izvolite, beseda je vaša.